J'ouvre notre euh, séance de commission. Dragi kolegi in kolegice, otvarjam našo sejo odbora za proračun. Najprej naj vas obvestim o določenih spremembah našega dnevnega reda. Četrta točka. Rezultat spravnega postopka je predstavljen in jo bomo obravnavali po glasovanju ob 11. 30 danes. In glede na to, da se je spravni postopek končal ta ponedeljek, 19. novembra o polnoči in ni bil uspešen, bo glasovanje o uporabi solidarnostnega sklada ter o eh, instrumentu prilagodljivosti, torej to sta točki 5 in 6. Glasovanje o teh dveh točkah je predstavljeno na naslednjo sejo pod pogojem, da bo prihodnji teden doseženo soglasje o osnutku proračuna. Glasovanje o osnutku mnenja in o uredbi o eh, solidarnostni enoti eh, oziroma skladu za regionalni razvoj in kohezijski sklad, to je točka 14, tudi točka 18 eh, ta predstavljeni na naslednje zasedanje. Točko 27 pa bomo obravnavali pred točko 26. Če nihče ne nasprotuje tem spremembam, lahko tako spremenjen dnevni red sprejmemo. Dragi kolegi, ta teden obeležujemo tudi 70-letnico razglasitve univerzalne deklaracije človekovih pravic. Ta je bila sprijeta 10. Eh, decembra leta 1948 eh, strani članic Generalne skupščine Združenih narodov. Naš parlament bo torej jutri praznoval to 70. obletnico Aktualni dogodki nas vedno znova pomenjajo na našo dediščino in naše institucije, ki so dedinje, pa tudi eh, varuhinje temeljnih pogodb, eh, so pozvane, da oživljajo in ohranjajo to dediščino. In zato parlament v tednu od 19. do 22. novembra organizira teden človekovih pravic in Zato bom v zvezi s tem povedal nekaj besed, ko so to storili drugi kolegi, predsedniki odborov. V našem odboru za proračun se, se sicer ne ukvarjamo neposredno s poštovanjem človekovih pravic v Evropski uniji, eh, ampak proračun ni nek banalen zakonodajni akt. Kajti po njem merimo, kakšni meri je skupnost sposobna izpolniti svoje naloge, e, opraviti svoje poslanstvo. Zato je priprava letnih proračunov ter novega večletnega finančnega okvira pomemben projekt za nas, v okviru katerega je naš odbor zavezan, da bi, parlam, da bi proračun učinkovito služil tudi uveljavljanju človekovih pravic v Evropi in v svetu in proračun mora odražati te vrednote. V Evropski uniji naš odbor zagovarja ustrezno financiranje programov na področju pravosodja, temeljnih pravic, državljanstva, državljanskih pravic Evrope za državljane ter državljanskih pobud v Evropi. Parlament je vedno ustrajal, da mora Evropska unija ohraniti svojo zavezanost žen, pravicam žensk, otrok, eh, pravicam skupin LGBT, ki mora biti spoštovane. V kontekstu aktualnih evropskih in mednarodnih politik mora parlament uresničevati svojo odgovornost in narediti vse, kar je v njegovi moči, da prepreči nasilje nad najranljivejšimi člani družbe eh, na področju preprečevanja nekaznovanosti. Zato je potrebno zagovarjati vse ukrepe in programe, ki so namenjeni zaščiti žrtev in tudi, tudi proračun mora biti na tem področju drzen. Novi večletni finančni okvir mora podpirati temeljne vrednote, kot so mir, demokracija, pravna država, človekove pravice in enakost med moškimi in ženskami. V tem smislu se je tudi naš odbor mobiliziral in izredno zahteva eh, resno politiko, dejansko politiko na področju azila, priseljevanja in integracije, ki mora biti tudi ustrezno financirana. To je v središču Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah. Evropa mora zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic vseh. To je drzna Evropa, ki je budna, ki ščiti in ki uh, se loteva temeljnih razlogov za preseljevanje in migracije iz tretjih držav, ki zagotavlja preprečevanje konfliktov, spoštovanje človekovih pravic. Borimo se za to, da bi agencije, programi in politike unije, ki uh, se ukvarjajo z upravljanjem begunskih in migranskih tokov, uh, Eh, deležne ustreznega financiranja, zato da se bodo lahko soočile s prilivi migrantov. Verjamemo v Unijo, ki je sposobna pokazati solidarnost, ki ustvarja ustrezne pogoje za mir in blaginjo v državah izvora. Verjamemo v naložbe in razvojno politiko eh, tam, kjer vlada revščina, kjer vlada nestrpnost, v korist prebivalstva v teh državah izvora. Tu imamo v mislih predvsem eh, Turčijo v okviru DPA 2. Tu je potrebno eh, izboljšati financiranje za človekove pravice, demokracijo in pravno državo. 70 let po sprejetju Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah je jasno, da bo potrebno prehoditi še dolgo pot in da bo potrebno doseči še veliko napredka. Predpogoj pa eh, je, eh, da tudi naš odbor naredi vse, kar je v njegovi moči, zato da bo Evropska unija lahko aktivno prispevala in se vsak dan malo bolj približevala tem ciljem. In uporaba sredstev za raziskave je ravno zato tudi naša absolutna prioriteta. Nadaljevali bomo torej po tej poti in zagotavljali, da velika poglavitna načela ne bodo prazne besede, ampak da se bodo prevajala v konkretne ukrepe in politike Evropske unije. In na ta način bo naša politika in bomo mi politiki ohranili svojo verodostojnost, eh, če bo proračun skladen z vsem, kar eh, pravimo in kar trdimo. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, prejeli ste osnutke zapisnikov naših sej 9. oktobra in 5. novembra. Če ni pripomp, potem smatramo, da sta ta dva zapisnika sprejeta. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej osnutek mnenja o eh, zakonodajnem programu za prihodnji večletni finančni okvir. Vabim vas, da ustavite svoje glasovalne kartice v glasovalne naprave. Najprej bomo izvedli poskusno glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Nekdo izmed vas ni glasoval? Konec glasovanja. Hvala lepa. Prvo glasovanje gre za poročilo kolega Alija v zvezi z strateškim načrtom za skupno kmetijsko politiko. Predlog spremembe 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 6. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 je brezpredmeten, ker je bil sprejet 33, 34 je skladen, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet 19 proti 13. Predlog sprejem je 35, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 36 za, proti, zdržani, zavrnjen. 37 za, proti, zdržani, zavrnjen. 38 za, eh, proti, zdržani, zavrnjen. 40 in 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 42, 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 44, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 46, 47, 48 ter 49, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 50, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 51 za, proti, proti, zdržani, zavrnjen. 11, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 11. Konec glasovanja. Sprejet 18 proti 16, 52 za, proti, zdržani, zavrnjen. 53 za, proti, Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 53. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22 proti 11. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12, 13, 14 in 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 je bil umaknen, 59 za. Rekel sem 59, 58 je bil dejansko umaknen, 59, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 59. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 60 je bil omaknen, 61 je za, proti vzdržani, zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 do za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdržani. Sprijet. Prelog spremembe 1 o uvodnih izjavah. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. 17. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. 18. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. 19. Je brezpredmeten. 20. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. 21. Je tudi brezpredmeten. 2. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 22. S ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 25 do za, proti, vzdržani, sprejet, 26 je omaknjen, 27 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 5, kdo je brezpredmeten, 28, kdo je za, proti, zdržani, sprijet, 29 za, proti, proti, zdržani, sprejet. 30 za, proti, zdržani, sprejet. In še glasovanje o celotnem besedilu s premembami glasujemo. Poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov, 4 glasovi proti, 2 vzdržana. Čestitke proračunovcu. Zdaj pa poročilo kolege Kuzmjuka. Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 33 za? Proti? zdržani, bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim, 33. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet 17 glasov proti 15. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 in 35 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 11 in 5, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo o predlogih sprememb 11 in 5. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 36, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 12, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen 18 proti 13. To je bil predlog spremembe 12. E, Predloga spremembe 13 in 6. Kdo je za? Proti? Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogih spremembe 13 in 6. Konec glasovanja zavrnjen 17 proti 15. Predlog spremembe 14 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 15 je za, proti, zavrnjen. 16 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 37 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 17, 18, 19 in 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 je bil umaknen, 24, 25, 26, 27. 24, 25, 26, ampak potem pa ne 27, ampak 28. Torej 24, 25, 26, 28, to je za, proti, zdržani, zavrnjeni. 38, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe 38. Konec glasovanja. Sprijet 19 proti 13, 27, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen 28, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa gremo na vodne izjave. Želite preveriti 28? Dobro, glasujte, prosim. Glasujemo o predlogu spremembe 28. 28. Konec glasovanja. Sprejet 17 proti 15. Uvodne izjave. Uvodna izjava 29, oziroma predlog spremembe 29 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Imamo kompromis ena, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Kompromis dve, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe tri, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe tri, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet predlog spremembe sedem. V dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani. torej 32 do je za, proti, vzdržani, sprijet. In še celotno besedilo s premembami glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 24 glasov za, 3 proti, 5 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Sledi poročilo gospe Gardja Zabal Rubijan. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Predlog spremembe 42 ter 23 do je za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Bomo preverili 42 in 23. Glasujte, prosim. Abote. No. Ste vsi glasovali? Ne. Konec glasovanja. Zavrnjen 17 proti 13. Predlogi spremembe 13, 14 in 18 do za, proti, zdržani, sprejeti. 15 in 16 do za, ter 17 do za, proti, zdržani, sprijeti. Predlogi 43, 44, 45 in 46 do je za, proti, zdržani, zavrnjeni. 47 do je za, proti, zdržani, zavrnjeni. 48, 49 in 32 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 50, 51 kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani bomo preverili. Glasujemo o predlogih spremembe 50 in 51. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet 17 proti 12. 52 in 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 22, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 55 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržani, zavrnjen. 57 za, proti. Zdržani, zavrnjen. 58 za, proti. Zdržani, sprejet. 59 za, proti. Zdržani, bomo preverili predlog spremembe 59. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet 16 proti 15. Uvodne izjave, kompromis enak do za, proti, zdržani, sprejet. Prerasmem besedam za, proti, zdržani, sprejet. 8 do za, proti, zdržani, sprejet. 20 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni ravno jasno. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 20. Konec glasovanja. Zavrnjen 16 proti 14. 21 kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet 9 kdo je za? proti, zdržani, sprijet. Štiriindvajset, kdo je za, proti, zdržani, sprijet, petindvajset za, proti, zdržani, sprijet, deset, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprijet vzdržani, sprejet 26, je brezpredmeten, ker smo sprejeli 10. 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 28, za, proti, vzdržani, bomo preverili 28. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjen. 18 proti 12. 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprijet. 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 31. Za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 33. Za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 33. Glasujte, prosim. Počakajte malo. Ravno kar smo glasovali o predlogu spremembe 33. 3, glasovali smo 33, konec glasovanja, zavrnjen 17 proti 14. In želite, da preverimo še 31. Torej glasujemo o predlogu spremembe 31. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 19 proti 12. 34. Kdo je za? Proti. ni ravno jasno. Torej bom eh, preverili elektronsko. Glasujte, prosim. 34. Konec glasovanja. Zavrnjen. 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 35. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 17 proti 13. 36. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet 37 za. Proti. Vzdržani. Sprejet 39. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 40 za. Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 12, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 41 za? Proti? Vzdržani. Sprejet. In še odstavki. Številka 1, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Številka 2, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Tretji, kdo je za? Proti? Vzdržani. Bomo preverili. Vzdržani. Glasujemo o tretjem odstavku. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 17, znam, 16 proti 15. Številka 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. In zdaj glasujemo še o celotnem besedilu s premembami. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Scrutin est clos. Approuvé par 27 voix contre 4. Quand glasovanja, 27 za, 4 proti. Čestitke, gospa Gardija Zabar. Sedaj pa gremo naprej. Vzpostavitev instrumenta za predpristopno pomoč IPA 3. Poročevalka je Ivana Maletič. Predlog spremembe 26, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem predlog smo imeli 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 29 glasujemo. so vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno, torej 19 proti 12 za. Predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 je umaknjen, potem 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržane, sprejet. 13 za, proti vzdržane, sprejeta. 32 za, proti vzdržane, sprejeta. Potem pa vodni zajo 14 za, proti vzdržane, zavrn. 15 uh, za, proti vzdržane, zavrn. 1 za, proti vzdržane, sprejeto. 16 za, proti vzdržane, sprejeto vzdržani. Bomo preverili 16. predlog, spremembe pre preverimo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrno, 22 proti 9. Potem pa 17 za, proti vzdržani. Zavrn, 18 eh, za, proti vzdržani. Spredo, 19 za, proti vzdržani. Vzdržani. Zavrne. Predlog dva. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 20. Eh, z ustnim predlogom spremembe. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 21. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto zavrn. 4 za, proti, vzdržanje sprejeto. 23 za, oziroma je ta brezpredmeten. 24 za, proti, vzdržanje sprejeto. 5 za, proti, vzdržanje sprejeto. 6 za, proti, vzdržanje sprejeto. 7 za, proti, vzdržanje sprejeto. 25 za proti države sprejeto. Sedaj pa še priloga. Predlog 33 za proti zdržani zavrn 34 za proti zdržani sprejeto 35 za proti zdržani. Bomo preverili 35 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 18 proti 13. 36 eh, za, proti zdržanje. Zavrnen. 37 za, proti zdržanje. Zavrnen. Sedaj pa celotno tako spremljeno besedilo. Pomensko glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto 28 proti 4. Nihče se ni vzdržal. Čestitke, gospa Maletič. Sedaj pa naprej. Uh, eh, Pročilo vašega predsednika je naslednje. Erasmus. Predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog 21 eh, za, proti vzdržanje sprejeta. Predlog smo bili 4 za, proti vzdržanje sprejeta. 22 je bil umaknjen, eh, potem 23 za, proti vzdržanje sprejeta. Predlog 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vsi skupaj za, proti vzdržani sprejeto vse. Potem pa predlog 24 za, proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 15 za, proti vzdržani sprejeto 16 za, proti vzdržani sprejeto. Potem pa vodne zjave. Predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 17 za, proti vzdržani, sprejeto 18 za, proti vzdržani, sprejeto 19 za, proti vzdržani, sprejeto predlog 20 za ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto predlog 2 za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa skupno besedilo, kot je bilo spremenjeno poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 2. Sprejeto, nišče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Hvala lepa. Sedaj pa je Volkan. vzpostavitev programa Evropske solidarnostne enote. Predlog 73 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog 8 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog 9 in pa 6 skupaj za, proti vzdržanje sprejeto. Eh, priloge 10 in pa 7 skupaj za, proti vzdržanje sprejeto. Potem pa vodne zjave predlog 1 za, proti vzdržane sprejeto, predlog 4 za, proti vzdržane sprejeto, predlog 5 za, proti vzdržane sprejeto, predlog 2 z ustnim predlogom smembe proživalca, za, proti vzdržane sprejeto. Sedaj pa še končno besedilo, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 27 proti 4. Nihče se ni vzdržal. Čestitke Timo Volkan. Sedaj pa um, še drugo poročilo um, Nedžem Ali za danes uh, do povdne. Uh, program EU proti goljofijam. Kompromis A, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto predlog 8 eh, za, proti, vzdržanje sprejeto, predlog 9 za, proti, vzdržanje bomo prevežili. Glasujemo, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 16 eh, proti 14. Potem pa še 8 bomo. To je bilo glede 9. Želite preveriti 8, kaj ne? Ok, bomo preverili 8, gremo nazaj, torej elektronsko glasujemo 8. Konec glasovanja. In je zavrnen 17 proti 14. Zavrnen predlog SMV 1 za proti zdržane sprejeto, predlog 2 za proti vzdržane. Ni čisto jasno. Dva elektronsko glasujemo. No, niste vsi uh, eh, dvihnili roke, zato ste sedaj kaznovani in boste glasovali. Uh, konec glasovanja. No, vidite, 28 proti 3, um, se opravičujem. Um, nisem čisto dobro videl. Um, sedaj pa 10 za, proti vzdržanje sprejeto 3 za, proti vzdržanje sprejeto celotno besedilo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 28 proti 2, en se je vzdržal, čestitke, gospod Ali. Alors, nous reprendrons la séquence vote cet après-midi. Popovdne ob treh ponovno glasujemo. Zdaj bomo govorili o spravnem postopku. 19. novembra v eh, ponedeljek smo končali s pogajanjem, ampak nismo dosegli dogovora med svetom in pa parlamentom. Pogajanje o proračunu 2019 uh, eh, bo ponovno začeli v naslednjih dneh, ampak bi pa se rad zahvalil splošnemu proračevalcu ter pa plačevalcu za druge razdelke, ter pa eh, stalno plačevalcu za agencije. Vsem bi se zahvalil, torej vsem trem, pa tudi vsem drugim, ki ste sodelovali v delegaciji. Eh, to je včasih kočljivo vprašanje, nehvaležno eh, je včasih, kajti ure preživimo tam v svetu in čakamo na to, kaj se bo zgodilo. Res hvala lepa, ker ste ostali čisto do konca in ker smo ostali enotni pri tem spravnem postopku, ko smo se pogajali s svetom. Svet pa ni bil čisto nič prožen in rad bi pohvalil komisarja Oettingerja za vse, kar je storil, kajti iskal je podlago za kompromis. No, moram reči, da smo bili presenečeni. Kaj ti začelo se dobro? Najprej smo um, v petek 16. Um, imeli kosilo, z mano je bil um, kolega Vjoti, Rubik in pa Gajer. In se nam je zdelo, da bo šlo vse v redu, vse do konca popodneva je šlo vse v redu. No, potem pa se je vse izjelovilo sredi popodneva. In sicer glede novega člena 15.3, nove finančne uredbe, ki je bila sprejeta na začetku leta 2018. In ta je omogočil torej, eh, sredstva za raziskave, kajti želeli smo sprostiti določena sredstva za leto N. In eh, vsi skupaj smo govorili o tem, da seveda raziskave so zelo pomembne za našo prihodnost. Veliko se govorijo o tem. In pa, mm, da bo to pomenilo, da ne bomo več odvisni od eh, <clears throat> ameriških in pa kitajskih eh, internetnih velikanov. Vedno se govorijo o tem, da moramo postati samostoni v Evropi na področju digitalizacije. Ampak, vseeno, kljub vsemu temu, pa smo naleteli na nefleksibilnost pri svetu, pri tej temi. Svet in pa komisija sta sicer poskušala dodati nova sredstva. No, 400 milijonov smo sicer dobili iz obzora 2020 za leto 2017 in komisija je potem želela predlagati eh, drugačno številko v drugih programih, ampak tu je šlo za nekaj par deset milijonov iz tam ali pa druge to ni bilo zadosti, ni bilo zadosti za to, kar smo potrebovali. In nič se na koncu ni spremenilo. Pričeli smo 15.3. No, potem predlagam, da se vzpostavi skupina <clears throat> na visoki ravni, tam bili predstavniki sveta, komisije ter parlamenta v tej skupini. Gospod Monti eh, ali pa gospod Seber bi tej skupini predsedovala. To je čisto klasični manever, torej, da se prelaga odločitev v prihodnost. Komisija bo torej predložila nov predlog za proračun. Um, ehm, 30. v petek bomo gotovo dobili ta novi predlog, to bo čez kakšnih deset dni. In potem bo komisija v našem odboru predstavila nov predlog še v um, ponedeljek 3. decembra 14.30 in potem imeli še nekaj trilogov. 4., 5., morda tudi 6. decembra bodo ti novi trialogi. In če bo prišlo do dogovora, potem bo Koreper lahko ta predlog sprejel 7. decembra in potem še svet 10. <clears throat> In če bo to vse šlo skozi, potem bomo lahko v Strasburu glasovali o tem proračunu. Sedaj bi dal besedo splošnemu proračunu. Danilu Vjotiju, ki je se skozi zazema naše stališče in sicer na podlagi mandata, ki smo ga um, dali v poročevalcu. Um, Evropski parlament mu je dal torej, ta mandat um, na plan zasedanju za proračun 2019. Um, prav tako ga je vse skozi tudi podpila delegacija parlamenta. Daniele, beseda je tvoja. Grazie, presidente. Permetti, mi permetta Come prima cosa di ringraziare pubblicamente. Hvala lepa. Najprej bi se javno zahvalil sekretarjatu odbora in pa osebju političnih skupin, kajti zelo so nam pomagali že od samega začetka. Pomagali so nam v zadnjih dneh, pa tudi že prej v pripravljalni fazi. tega celotnega postopka. No, vse skupaj je bilo nekaj zelo novega za me, je bila pa to zelo pomembna izkušnja za me. Še vedno poteka, kot vidimo. Ampak lahko pa rečem, da če ne bi imel te tehnične podpore in pa politične ter pa psihološke podpore eh, osebja iz skupin in pa od sekretarja odbora, potem bi bilo zelo težko. Težko bi se lotil vsega tega. Prav tako bi se zahvalil tudi predsedniku in pa drugim članom, obima pročevalcema za druge razdelke in pa za agencije, prav tako tudi drugim članom odbora bi se rad zahvalil, kaj ti zelo so mi pomagali, to so mi tudi zagotovili politično podporo tekom teh pogajanj v spravnem postopku. In to je zelo pozitivno, ker ti to ni vedno samo umevno pričakovati. Mislim, da je koristno, da smo tudi upravili glasovanje, tako da smo potrdili mandat za pogajanje na svetom. Sicer sedaj ne bi šel podrobnosti. Želel sem samo predstaviti glavne politične točke, ki so bistvene za člane odbora. Tako da razložim, zakaj nismo dosegli dogovora v tem spravnem postopku. Eh, nekatere stvari so bolj načelne. Tukaj so dve ključni vprašanji. O enem od vprašanj smo govorili že od julija naprej. Vsi v parlamentu imamo tukaj zelo odločno stališče in vedno smo se zauzemali za financiranje beguncev v Turčiji, oziroma za ta instrument eh, s tem v zvezi. To smo vedno znova izpostavljali, um, ko smo se povarjali z um, ministrom, z svetom, v vseh neformalnih pogovorih smo to vedno podarjali. Vedno smo dejali, da je to bistveno za nas. No, potem je ponovno to izvajanje, če na 15.3 z nove uredbe. ta instrument smo dobili um, skupaj s svetom. Tukaj ne želimo novih sredstev od držav članic, želimo uporabiti to, kar že obstaja, sploh ko gre za ukrepe, ki so zelo bistveni za prihodnost Evrope kot celine in pa za prihodnost naših držav. Raziskave in pa mladi so ključnega pomena. Zato smo želeli sredstva. No, svet pa je potem dejal, da nikakor ne bodo sprejeli tega predloga. Bili so predvsej arogantni um, in ošavni pri tem svojem pristopu. In so nam poskušali povedati, kaj naj mi počnemo in kakšne bi morale biti naše prednostne naloge, na katere teme nas osredotočimo. In kaj bi lahko storili? So rekli o, o FRT in pa o tem um, členu, se spohnemo pogovarjali, to je bilo sporočilo sveta. No, glede na vse to, mislim, da lahko rečemo, da smo izkazali našo pripravljenost za sodelovanje. Bili smo zelo odprti do sveta, bili smo celo pripravljeni pogovarjati se o stvarih, ki so bile na začetku čisto nespremljive za nas, kot naprimer morebitni eh, rezi in pa znižanja, ter pa spremembe naših prednostnih nalog. ampak ne vem pa, kako lahko svet nam reče, o čem se lahko pogovarjamo in pa kaj bi morali biti naše prioritete. Mi smo pač del proračunskega postopka kot parlament in vsi se moramo soočiti z istimi vprašanji, eh, enako kot tudi svet. Vsi se moramo soočiti z vprašanji, ki zanimajo naše državljane. če jim potem reče, da instrument za begunce v Turčiji in pa člen 15.3 eh, sploh niste točki za razpravo, potem ne vem, eh, kje smo se znašli in kaj lahko storimo. Imam par komentarjev in potem bi še eh, imel prošnost za člane odbora. ta razprava se ne nanaša samo na proračun za leto 2019. Gre za več kot to. Gre tudi za razmerje moči med svetom in parlamentom. Gre tudi za to, kako lahko mi, um, gospod Tomaj, pa gospodu Olbrehtu, damo potrebne mehanizme pa rodja za nadaljna pogajanja za večletni finančni okvir. Sedaj bomo začeli z drugo fazo spravnega postopka in se bomo držali naših stališč. Tukaj je marsika na kocki, predvsem verodostojnost gospe Toma in pa gospoda Olbrehta v nadaljem postopku enako gre tudi za eh, vredostojnost gospoda Levandovskega in pa Depreja, ko bodo vsi ti govorili o večletnem finančnem okviru. Torej, ne gre samo za proračun 2019, gre za več kot to. In zato bi vas nekaj prosil. Mislim, da moramo opraviti poglobljeno razpravo o našem stališču. Mislim, da bi morali zauzeti zelo močno odločno stališče na sestanku koordinatorjev smo se odločili, da bi se res morali predvsem osredotočiti na bistvo razprave, na člen 15.3. Sam sem poročevalec za proračun za leto 2019 in na vsak način želim doseči dober rezultat tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu. predstavil sem časovni načrt za to, se bom zelo potrudil, da bi dosegli uspeh, ampak res mislim, da ne moramo sedaj parlamenta prositi, da vsi skupaj kot parlament zaprosimo za proračun, ki ni v skladu z našimi prioritetami. Ne moremo prositi za nekaj, kar ni v skladu s tistim, kar smo odločili um, oktobra ali pa v naših smernicah um, marca ali pa naprej na zasedanju junija. Hvala lepa, naš splošni pračevalec. pri raziskavah. Eh, poznamo um, rek, torej um, moramo dati in pa tudi um, vzeti, torej moramo priti do nek rezultata, ne, kako bi to prevedel. Sedaj pa še pročevati za druge razdelke. Jose eh, Manuel, um, namesto um, kolega Rubika. Hvala lepa. Ja, bom komentiral razdelke, pa tudi um, druge stvari. Ne bom um, komentiral samo tega razdelka 5, kar je v prestolnosti kolega Rubika. Najprej bi pozdravil delo predsednika ter pa obeh poročevalcev, uh, splošnega poročevalca in pa tudi poročevalcev za druge agencije. Enako velja tudi za vse poročevalce v senci, tudi pa koordinatorje političnih skupin. Evropski parlament je pokazal enotnost pri tem vprašanju. In mislim, da je to dobro. Prav tako bi se zahvalil tudi komisarju. Mislim, da se sedaj komisar ne želi umakniti, ko se sooča z temi nefleksibilnimi, nerazumnimi stališči sveta. Na nekaj bi rad spomnil. Tukaj gre za proračun 0,9 odstotka. Um, BNP in tukaj svet sploh ne spoštuje pogodb in eh, ne pozna predpisov, ki jih je sprejel. Naj razložim, zakaj to pravim. Svet je bil zelo aroganten in je dejal sklad za begunce v Turčiji, je dve milijardi za proračun, en milijarda za nas in tega ne bomo spreminjali. In to je nepreklicno. In Potem so kar prevzeli um, poblastilo od parlamenta in so kar pozabili na to, da mi smo akter v proračunskem postopku. Kot eh, če bi rekli, gledajte, proračun, to smo mi, to je svet, pravijo svetu. In potem nekatere druge države članice so pa še dejale, ne, ne, eh, proračun, to sem jaz, nekaj držav to pravi, ko gre za njihova stališča v zvezi z raziskave. No, mi smo sprejeli finančno uredbo in moram reči, sem presenečen, ko sedaj vidim, da svet sploh ne razume, kaj so sprejeli v preteklosti. Svet eh, sedaj je postala pod vprašaj samo finančno uredbo, ki so jo oni sami sprejeli. Ehm, ta člen 15.3 to ne pomeni nič samo po sebi, ampak državni pa vedo, da svet želi preklicati dodeljenih 413 milijonov evrov, ki so bili že dodeljeni za raziskave. Teh 413, 413 milijonov je bilo že uh, dodeljenih kot obveznosti, ampak ni bilo pa to po tem momentu uporabljeno v praksi. Parlament želi samo reči, ne želimo izgubiti tega denarja. Ta denar je bil že namenjen za raziskave in moramo ga uporabiti in sicer za Evropo, za konkurenčnost Evrope, Evropske unije in za zaposlovanje. Pa še nekaj, mislim, um, da je pomembno, pa tega državljani ne vedo. Finančni minister Nemčije ne želi uporabiti sredstev za raziskave, pa vidimo, da je Nemčija država, ki uh, ravno zelo pogosto uporablja raziskave in pa izsledke. Uh, In nemški državljani vedo, da njihov finančni minister ne želi uporabiti tega denarja za raziskave in eh, da denar, denar je na voljo. Ne vem. Potem francoski eh, državljani vedo, ali vedo, da francoski eh, minister ne želi uporabiti tega denarja za Francijo, kajti Francija je tretja država, ki najbolj pogosto uporablja ta sredstva iz obzora 2020 v najvišjih številkah. In še nekaj, ne vem, ali um, predsednik Macron ve, da ima finančnega ministra, ki nasprotuje ukrepom za več Evrope. To je čisto protislovno in nespremljivo. In državljani bi to vse morali vedeti. Pa ne vem, če vedo. Parlament tukaj ni želel nič eh, posebnega. Parlament je storil vse v naši moči, zato da bi dosegli dogovor. In nekaj me tukaj skrbi, prosim, tem. Svet je zelo ošaben in um, pravijo, ja, proračun sem jaz. Nekatere države pravijo, proračun sem pa jaz, država, ta in ta. In svet sedaj želi še um, druge začasne določbe, ampak zakaj pa ne želijo proračuna za 2019? Brexit in pa problem Brexita, ali to še niso dosti? Želijo še dodati nove probleme. Svet v bistvu potem daje argumente pa populistom, skranežem, da bodo potem oni rekli, ja, gledajte, EU institucije pa ne pridejo do sporazuma. In ne vem, tukaj govorijo o marsičem in pa ničemer. Govorimo ni cela nič, nič ena proračuna. Zelo majhne so te številke. In svet s takšnim pristopom pač potem um, daje darila kar počes vsem tem skranežem. Uh, potem eh, skrajši rečejo, ja, še en argument za to, da lahko nasprotujemo Evropi. In eh, svet eh, bi očitno moral biti pogumen in zahtevati spremembo pogodb in bi rekli, ok, samo svet je odgovoren za proračun, parlament pa nima nobene veze z vsem tem proračunskim postopkom. Takšno je očitno stoliče sveta. In gledajte, bomo pokazali državljanom, da želimo proračun, mi kot parlament, ampak svet pa je naredil vse za to, da ne bomo dobili tega proračuna. Pa še nekaj bi dodal. Sploh ne je upresenečen, če vidim, da v zadnjem momentu potem svet eh, poda novo, nov predlog, mm, populističen predlog in bi rekli, gledajte, parlament um, ni želel privarčevati sredstva, naprimer pri petem razdelku ali pa pri čem drugem. Vedno se svet želi izogniti dogovoru. in eh, to ni spoštljivo do Evropskega parlamenta, prav tako pa to ni spoštljivo do evropskih državljanov in pa do vseh eh, običajnih izjav, ki jih ponovadi podaja svet. Merci. Hvala. Besedo bom najprej dal poročevalcem v senci. Eh, gospod eh, Fernandez je že govoril v imenu gospe Holmajer. Gospod Kölmel bo zdaj dobil besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes bom čisto kratek. Najprej naj se zahvalim pročevalcem za odlično delo in za vso strast, s katero so se tega dela lotili. Po drugi strani pa vsi vemo, da skupina IKR e načeloma zastopa drugačna stališča, ki pa so znana in jih ni potrebno ponavljati, tako da eh, ne bo to vse, kar povem na tej točki. Hvala. Hvala, gospod Kölmel. Gospod Depri. Euh, Hvala, gospod predsednik. Pridružil se bom temu, kar je odlično povedal naš kolega Jose Manuel Fernandez. Najprej bi se pa zahvalil vsem in mislim, da je delegacija Evropskega parlamenta, ki jo je vodil Daniele Vioti, pa vi, gospod predsednik, da je pokazala tekom teh pogajanj eh, enotnost. Eh, in to je res eh, značilno za stališče parlamenta. Parlament je to svoje stališče tudi trdno zagovarjal. José Manuel je rekel, da Nekateri mislijo, da eh, mi želimo biti preveč, da imamo prevelike zahteve, ampak pravzaprav temu ni tako. Eh, gre samo za en odstotek BNP-ja, niti toliko, ne nič cela devet odstotkov. Eh, včasih v preteklosti so so bili prispevki nižji, ampak eh, ne moremo govoriti, da eh, imamo mi prevelike zahteve. In to, kar je eh, rekel gospod Vioti o uradnem stališču sveta, je res, pa ne gre samo za proračun za leto 2019. To bo vplivalo tudi na večletni finančni okvir. To, da se ne sprejme člen 15.3, to je naredil svet, zaprl je vrata ampak eh, s tem je zaprl vrata tudi za eh, tisto, kar zahtevajo naši poročevalci za lastna sredstva, naprimer, pa potem za prerasporeditev sredstev. Moja analiza je naslednja. Svet eh, to zavrača tudi zato, ker smo se že začeli pogajati o večletnem finančnem okviru. Tam bo svet imel tudi zelo stroga stališča, kar se tiče zneskov. Komisija predlaga 1,8, mi 1,3, ampak eh, ne bomo prišli ne do enega, ne do drugega. Edini pogoj, kako lahko ustvarim, oziroma edini način, kako lahko ustvarimo pogoje za to, je, da imamo maksimalno eh, fleksibilnost in pa eh, rezerve ter lastna sredstva. Samo tako bomo eh, lahko prišli do cilja in to je zame strateškega pomena. Zato tudi mislim, gospod predsednik, da mora naš odbor danes poplastiti vas in pa našega splošnega odbora poročevalca, da eh, komisiji pošljete sporočilo. Komisiji moramo reči, najprej se borite za to, da bo uporabljen člen 15.3. Mm. To ni bilo med našimi predlogi, to je bilo sprejeto in to je bil pameten predlog, za katerega se zahvaljujemo. Tudi vaš predlog proračuna je bil pameten in ne moremo ga zdaj popolnoma upustiti. Vemo tudi, kakšna je logika za tem. Dragi predsednik, dragi kolegi, rad bi, da danes poblastimo vas in našega splošnega poročevalca, da uradno pošljete sporočilo komisiji, da se ne bomo strinjali z nobenim predlogom proračuna, kjer ne bo upoštevan člen 15.3. Hvala komisija vas je slišala, ker je uh, generalni direktor tukaj in bo tudi dobil besedo. Gospe Nirjada ni. Gospod Solepa je tukaj, izvolite. You, um, for... Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcem in pa tudi našemu predsedniku odbora za to, ker ste do konca branili naše stališče in pa mandat, ki smo vam ga dali mi kot eh, naši delegaciji. Ohranili smo stališče in nujno je bilo to storiti. Smešno je, da se zdaj kregamo o nekaj sto milijonih evrov. pri proračunu pa gre za 160 milijard, bolj ali manj. Ampak eh, pravzaprav niti ne gre za teh nekaj 100 milijonov. Razpravljamo bolj o vlogi parlamenta, ki je so zakonodajalec in so odgovoren za proračun. Razpravljamo pa tudi o potrebi potem, da se upoštevajo pravila, tako kot so bila sprejeta. Tukaj govorimo o finančni uredbi. Člen 15.3 je pomemben. Ta člen velja in treba ga je izvajati. Mislim, da ni nobenih tehničnih uvir, zakaj temu ne bi bilo tako. Eh, če bi bile kakšne uvire, bi jih izvajati. Eh, težko presegli. Potem bi to lahko bil izgovor, ampak takih ovir ni. Mislim tudi, da eh, bodo prihodna pogajanja v večletnem finančnem okviru zahtevna. Vsi se že pripravljajo na naslednjo bitko. To eh, je sicer v redu, ampak mi v parlamentu vsega moramo sprejeti stališče in ga tudi braniti za proračun 2019 in tudi za vse prihodnje. Pridružujem se gospodu Depreju in njegovemu pozivu, da pooblastimo eh, vas in da komisiji pošljemo močno sporočilo o naslednjem eh, predlogu za proračun 2019. Eh, želimo, da bi eh, v tem predlogu bil tudi upoštevan člen 15.3. Sam se bom temu predlogu gotovo pridružil. Hvala. Euh, Hvala, gospod Sole. Gospoda Solteka ne vidim. Zdaj pa še kolegi, ki so želeli besedo, gospa Gardija Zabal. Gospod Gardija Zabal. Hvala. Zelo kratka bom, zato ker so pred mano že govorili kolegi iz odbora in kot lahko vidite, um, imamo vsi enako stališče. No, dva poskusa smo imeli v spravnem postopku, ki nista bila uspešna. Vsi smo rekli, da to um, še ni tako dramatično. Še imamo čas, uh, da se pogovorimo o novem predlogu časa je tudi še do 31. decembra, ampak moram pa reči, da me situacija skrbi. Skrbi me zato, ker tukaj govorimo o proračunu, ki je pri enem odstotku eh, prispevka eh, BNP. In ne moramo biti manj strogi pri tem. Torej, en odstotek pri proračunu, Eh, obveznostih in nič cela devet pri plačilih. In svet želi, da eh, če želimo povečanje sredstev pri enih programih, moramo sredstva skrčiti pri drugih. In tukaj eh, prihaja samo do nekih absurdnih rezov in to me zelo skrbi. Večkrat smo v teh dneh tudi govorili o tem, da s tem krepimo vsega, Eh, populiste. Eh, mi eh, želimo ukrepiti evropski projekt, zato si želimo sprejeti proračuna. In žal mi je, da naši predsedniki držav in vlad niso vsi na, liniji, na isti liniji z nami. Ne želijo vsi skupnega evropskega projekta in to me skrbi. V petek smo mogoče na začetku bili preveč optimistični. Eh, pri proračunu za leto 2018 nismo imeli težav. Eh, v prejšnjih letih je bilo nekaj težav, pogajanja so bila zahtevna. Eh, zdaj pa smo imeli zelo jasne prednostne naloge in svet je tudi imel jasno prioriteto. Za svet je bil to instrument za Turčjo, za nas so bile druge te točke pomembne. In želeli smo, da se to odrazi tudi eh, v proračunu. Spoštovali smo tudi eh, predlog komisije, pa še finančno uredbo smo dobili, eh, torej ta nam omogoča, da bi lahko uporabili teh 413 milijonov in na ta način bi lahko okrepili obzorje 2020 in pa raziskovalne programe, za katere se je zauzemal parlament. S tem bi samo mm, na drug način uporabili denar, ki je ostal, namesto da se ta denar izgubi. In vse je kazalo na to, da bomo prišli do hitrega dogovora. Ampak eh, svet eh, ni popustil prav pri ničemer. Eh, želeli so samo okrčiti sredstva na eni, na drugi, na tretji strani. In tudi niso spoštovali člena, ki je bil izglasovan v okviru uredbe. In sram me je za to. Eno leto smo se pogajali o uredbi. In zdaj naj bi neka delovna skupina e, proučila, ali to uredbo lahko izvajamo. To je sramota. Svet je imel pravico sprejeti svoje politično stališče, ampak to, kar se je zgodilo, e, pa res ni sprejemljivo. 413 milijonov je samo v igri, samo za politično odločitev gre nobenih tehničnih ovir, nič. In mi smo si za prvo prioriteto eh, zastavili to, da bomo uporabili vse instrumente in vsa sredstva, torej vsa orodja za to, da v nekem omejenem eh, finančnem okviru ne bo izgubljen niti en evro. Želeli bi zato prerasporediti teh 413 evrov, svet pa tega noče če je to njihova politika, me je sram za nje. E, parlament bo še naprej zagovarjal svoje prioritete, mislim, da imamo vse razloge za to in mi kot proračunski organ to tudi lahko naredimo. E, tudi politično legitimnost imamo za to, da zagovarjamo takšno stališče. Mislim, da nas e, svet posluša upoštevane morajo biti prioritete obeh institucij. Seveda ima vsak svoje politične prioritete, svojo notranjo logiko, ampak mislim, da eh, ob vsem tem lahko pridemo do dogovora. To je bil predlog, kjer bi z majhnimi prilagoditvami eh, lahko zadovoljili obe instituciji, pa se to ni zgodilo. Hvala. Hvala za ta odločna stališča. Gospod Sarvama, naš podpredsednik, zdaj dobi besedo. Izvolite. Hvala. Ne bom eh, zdaj porabljal časa eh, za to, da ponavljam vse, kar je že bilo povedano. Eh, svet in komisija nas poslušata. Mislim, da bi lahko svet celo tožili. Zato, ker eh, niso spoštovali uredbe, ki je del evropske zakonodaje. Ampak naj rečem naslednje. Eh, moramo pogledati naprej. Eh, mislim, da bo komisija pripravila nekaj, kar bo jasno in zavezujoče izražalo to, da je člen 15.3 Eh, del finančne uredbe, ki jo je treba izvajati in tudi ta člen je treba izvajati. Če do tega pride, mislim, da moramo biti pripravljeni. Ampak preden bo to zapisano na papirju, smo lahko eh, še tako glasni, ampak pripravljeni moramo biti, na vse. Če na koncu ne bo dogovora, bo eh, situacija res zapletena in trpeli bodo programi, kot so eh, Erasmus, obzorje in tako naprej. Ne želimo si 12. In, eh, imamo svoje omejitve, svoje rdeče linije in strinjam se, da če v novem predlogu ne bo zapisano to, da se v proračunu uporablja člen 15.3, Eh, potem eh, to za nas ne bo sprejemljivo. Hvala. Hvala, gospod Sarvama. Jens Gajer se nam je pridružil, eh, moral bi se izraziti že na začetku v zvezi z agencijami, potem pa še Monika. Najprej uh, stalni poročevalec za agencije, potem pa Monika Holmajer. Mm. Torej, o agencijah bomo uh, spregovorili zdaj, Jens. Ja, bitte um Entschuldigung, ich hatte einen äh, sehr, sehr dringenden auswärtigen Termin, nämlich kurz. Äh, Se upravičujem, imel sem äh, dogovoren termin, zaradi katerega sem moral na kratko oditi. Kar zadeva agencije, sem nekoliko razdeljen, kaj si. Pravzaprav smo v eh, petek popovdne imeli eh, rešitev, ampak potem Eh, sem iz zasebnih razlogov moral zgodaj zvečer oditi, zdaj pa sem videl dokumente ponedeljka in tu so vključeni določeni dokumenti komisije, ki so bistveno posegli v to, kar je bilo prej dogovorjeno. Eh, to sem zdaj preučil in se seznanil s tem, ampak kolikor vem, gre eh, ni prišlo do povišanja sredstva za JAZO za 9 milijonov. Eh, kar naenkrat je potem bila številka 69 milijonov nižja in to so, to so zadeve, o katerih moramo govoriti. Uh, upam, da eh, upam, da imamo zdaj vsaj nek načelni dogovor in da obstaja razhajanja samo še glede manjših podrobnosti, da stvari ne bodo več pod vprašajem. Ampak, če bomo ponovno odpirali velike poglavitne zadeve, potem se moramo zopet vprašati o izvedljivosti. In eh, veliko izdatkov je posebej relevantnih tudi z vidika nujnosti. Eh, res pa je, da vsega denarja ni potrebno imeti na voljo 2. januarja, vendar pa, če bo prišlo do velikega krčanja eh, sredstev eh, vseh agencij, bo to lahko povzročilo veliko škodo in mislim, da bo tu še potreben pogovor. Sicer pa mislim, da smo bili precej soglasni, kar zadeva komisijo svet in eh, kar zadeva mene kot stalnega poročevalca, pri čemer je stališče sveta vedno nekako nakazovalo tudi, da naj ne bi šlo za dokončno rešitev, ampak da gre za nek predlog rešitve, za katerega predsedstvo meni, da bi lahko dobil večino. Uh, Če bomo zdaj vse to, se pri vsem tem vrnili na začetek z novim osnutkom proračuna, potem ne bo več podlage za ta dogovor in potem bomo morali začeti od začetka. Je pa vse v rokah modrecev v komisiji, eh, da pravzaprav zdaj zaključimo tisto, glede česar smo se že dogovorili, ali pa da povečamo število gradbišč. Eh, tako da bomo videli, kaj bo sledilo. Hvala, bom končal zdaj s poročevalci v senci. Monika, lahko dopolniš besede Žoze eh, Manuela, potem pa se bo oglasil še gospod Tarant kot poročevalec v senci. In potem gospod Toma. Sie hatte mich nur während der Koordinatorensitzung einmal kurz gemeldet. No, oglasila sem se med sestankom koordinatorjem, ampak pravzaprav sem želela samo dopolniti. Prva točka, eh, ki pri nas pravzaprav sploh ni bila deležna pozornosti, je, da je svet eh, predvidel bistveno zmanjšanje sredstev pod, v petem razdelku, gre za 50 milijonov eh, in tega ne moremo eh, nikakor podpreti, kajti če bomo stvari toliko, tako oklestili, da programa ne bomo mogli izvajati, potem se lahko vprašamo, zakaj sploh sprejemamo zakonodajo v tem parlamentu. Torej, O določenem velikostnem redu sredstva moramo govoriti, da bo sploh mogoče karkoli narediti. Uh, Eh, in to so stvari, ki zadevajo tako komisijo kot parlament in o tem bo vsekakor še govora. Eh, gonilo takega početja pa so seveda populisti. Leta 2014 sem tudi bila udeležena v pogajanjih o proračunu, ki niso bila uspešna, kjer smo kot parlament pogajanja zapustili. In zastaviti si moramo vprašanje in o tem upam, da bodo razmišljali tudi koordinator in mi kot poročevalci v senci. Uh,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 bomo naredili, če bo komisija predstavila predlog brez 15.3? Kako se bomo do tega opredelili? Kaj ti bojim se, da bo komisija predstavila predlog brez 15.3? Kaj bo potem naredil parlament v taki situaciji? Spominjam se leta 2014, ko je gospa Gerera eh, naredila tak korak nazaj, da smo ravno še uspeli ohraniti svoje stališče, ampak nekaterih bistvenih točk nismo uspeli več uveljaviti. Torej, tudi s tem vprašanjem se moramo soočiti videti. Morda bi bilo prav, da se prej pogovorimo z gospodom Oettingerjem, kajti preobrat je bil predvsej očiten v zadnjem krogu. Tega se spomnim iz leta 2014. Najprej se pošle parlament v bitko, potem pa smo mi tisti zlikovci, ker smo se borili. Tega se še zelo dobro spomnim iz let 2014 in 2015 in ne moram reči, da tega ne bi rada ponovno doživela. Uh, kajti eh, ne želim, da bi nastal vtis, da smo mi tisti, ki preveč zahtevamo. Mislim, da bi nekako morali oblikovati neko jasno stališče glede 15.3. Eh, če bo komisija to posem opustila, potem eh, bo to za nas težavno, ker bomo morali mi potem nekaj izredno zahtevati, ampak bojim se, da bo komisija predstavila predlog brez 15.3 enostavno zato, ker nočejo dvanajstin proračina, tega se spomnim gospe, eh, strani gospe Georgijeve, da um, bo to za komisijo najpomembnejša točka. Potem pa še drugič, kar zadeva agencije, eh, je en predlog, ki je prišel strani komisije na koncu, bil minus 46 milijonov. In eh, če bo Dublin 3 sprejet, Potem naj bi vse to uredili z eh, rebalansom proračuna, to je omenjal Oettinger, da ne bo prišlo do zmanjšanja sredstva, ampak da gre za Dublin 3 in da to ne bo sledilo v letu 2019, zato se bo potem to prestavilo. O tem ni bilo več govora v zadnjem krogu, da bi to povsem črtali, ampak gre za eh, nekakšno. Eh, prestavitev v času, ker bo Dublin 3 prišel tako, končno, da, tako pozno, da denar ne bo takoj potreben. Ampak mislim pa, da so sprejeli tvoje predloge, oziroma tisto, kar je že bilo spogajano, svoje predloge in da o tem ne bo potrebno začeti od začetka. In upam, da bomo lahko se. Eh, eh strinjali vse glede tega, kar je že bilo dogovorjeno, pa tudi na to bi morda morali uh, opozoriti gospoda Oettingerja. Hvala, gospod predsednik. Gospod Tarant, hvala, gospod predsednik, hvala, da ste mi dali besedo. Rad bi povedal samo to, da se je v našem imenu že oglasil Žordi Sole. Ne bom ponavljal njegovih misli, povsem se strinjam z njim. Rad bi pa tudi dal svoj čas za govor Izabel Toma, ki ima gotovo več povedati kot jaz. Eh bien, puisque Madame Thomas a déjà reçu le transfert. No, gospa Toma je dobila zdaj dodaten čas, tako da naj se kar oglasi. Izabel Toma, izvoli. Hvala, eh, gospod predsednik, hvala, gospod Tarant. Eh, zelo nahitro. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano, eh, predvsem kar se tiče enotnosti naše delegacije. Rada bi povedala, da je tudi opozicija koherentna. Eh, tisti, ki so v našem imenu spregovorili, so zelo sposobni, dobro so eh, zastopali naše stališče. To je bil naš poročevalec in pa naš eh, predsednik. Mislim, da je parlament lahko ponosen na to delegacijo in na te razprave. Po mojem mnenju sta pomembna dva elementa. Kot je povedal že gospod Depre, prvi zadeva večletni finančni okvir mislim, da je tudi gospod Vijoti to povdaril. In sicer tukaj gre za preizkušnjo moči. Eh, lahko se zdaj koncentriramo na proračun za leto 2019, ampak ni prvič, da je svet nefleksibilen. In eh, v sporočilu sveta je bil njihov argument zelo jasen. E, namreč šlo je predvsem za rezervo pri obveznostih. In to zadeva tudi člen 15.3. To je pomemben element, ni nekaj novega, to že dolgo časa obstaja. Prisotno je bilo v razpravah tudi med parlamentom in komisijo in po drugi strani svetom. In v sporočilu sveta je tudi zapisano zelo jasno, da svet skrbi, da bi to ustvarilo precedens. In da bi to prineslo tudi negotovost za prihodnost. To je njihova razlaga, ki je jasno zapisana. Mi se moramo na to odzvati. Eh, Monika Holmajer je tudi nekaj povedala o tem. Sama pa podpiram eh, predlog gospoda Depreja, da pošljemo komisiji eh, pismo, v katerem bomo jasno zapisali to, da smo bili zadovoljni s predlogom komisije in predlogom, da smo mislili, da bo šlo brez težav, ampak imamo pa eh, dva razloga, večletni finančni okvir in pa proračun za leto 2019 in to uredbo, ki jo tudi moramo upoštevati. Zato podpiram predlog Žerarja Depreja, da pošljemo pismo v komisiji, da jim jasno povemo, da je ta člen treba upoštevati za leto 2019, ne 2020. Mi vedno prestavljamo stvari, eh, na kasneje, ampak, eh, te obljube zadevajo samo tiste, ki jih slišijo. No, eh, mi, dobro vemo, da obljube za leto 2020, zdaj niso v igri, ker nas eh, mogoče takrat sploh ne bo več tukaj. Vsaj ne nas uh, osebno. Tukaj gre za proračun za leto 2019. Potem, uh, gospod predsednik, še nekaj o sporočilu parlamenta. Uh, bom zelo hitro povedala še nekaj o tem. Svet je zahteval, naj bo vsak pri svojem sporočilu eh, razumen, naj eh, ne napada drugih institucij. Parlament se je tega držal. Eh, prebrala sem prej sporočilo, da je vsak pri svojem sporočilu razumen, naj ne napada drugih institucij. Vaše sporočilo je povsem eh, v skladu s to našo zavezo, eh, v smislu, vsak se je trudil, vsi smo si prizadevali za to. Mi smo torej spoštovali svet. Svet pa pravi naslednje. Svet je postavil konstruktiven predlog, eh, bla, bla, bla. Parlament pa je raje ukrepal drugače. To pa ni sprejemljivo. Mi smo sprejeli našo zavezo, svet pa ne. Ne želim tukaj sodelovati pri napadanju druge institucije. Želela bi si samo več transparentnosti. In eh, parlament je tukaj napaden v sporočilu sveta. Pa ne gre za to, da napadamo drug drugega, ampak gre za stališča, ki so zaenkrat še predaleč eh, vsak sebi. In... Mislim, da eh, je svet tukaj sebe prikazal v dobri luči, pa temu sploh ni bilo tako. In to se mi zdi nespremljivo. Hvala. Besedo bomo dali zdaj komisiji. Gospod Kopman je prisoten tukaj vse od začetka sestanka. Eh, pismo bomo pa tudi poslali. No, še nekaj bi povedal svet uh, pričakuje eno milijardo za instrument za Turčijo. Ampak eh, dokler ni proračuna, tudi ni te milijarde. Um, mislim, da so predlogi uravnoteženi na strani sveta in uh, parlamenta in mislim, da je to tudi treba upoštevati. Gospod Kopman. Gospod Artvi, hvala, hvala za povabilo, dragi člani članice odbora. Uh, Eh, najprej bi poudaril, da je bilo sodelovanje med našima institucijama odlično. Hvala tudi um, za vašo podporo za pomembne prioritete v proračunu. Mislim, da lahko govorim v imenu gospoda Oettingerja, uh, sploh eh, ko povem, kako odlično je bilo to sodelovanje in želim, da um, bo tako sodelovanje tudi še naprej, ko si vsi prizadevamo. Eh, po poti do novega cilja. Sem nov direktor za proračun, veliko sem se naučil v zadnjih tednih. In eh, mislim tudi, da smo eh, pri vsebini dosegli dober napredek. Nisem eksante pričakoval, da bomo govorili o um, aroganci, človekovih pravicah. To, kar sem slišal na začetku, to so čustvene oznake, uh, Eh, prav tako je bilo omenjeno ponižanje. Eh, pričakoval sem, da se bomo lotili vsebine. In razlog, zakaj sem to povedal, je, da sem se ozrl nazaj in eh, skušal ugotoviti, kje se je zalomilo prejšnji teden. Moja ocena je, da vi, parlament in mi, komisija, da smo torej vsi skupaj si prizadevali za situacijo, dokaj katere je potem po vaši zaslugi prišlo, svet eh, je predlagal res 1,5 milijarde, vi pa ste uspešno to pospravili z mize. In zdaj pri razpravi ne gre več toliko za reze, ampak gre za povečanje. Mislim, da je to dosežek, za katerega se lahko zahvalimo vam. In eh, proračun, eh, ki je bil že v predfazi sprejetja, je proračun, ki tudi Eh, odgovarja na pričakovanja podjetij in državljanov. In rad bi eh, to tudi ilustriral. Mislim, da ste vi opravili odlično delo, ko ste pripeljali do te situacije. V obzorju 2020 naj bi šli od proračuna 11,2 do 12,2 milijarde. Torej, To je več kot ena milijarda več investicij v konkurenčnost in inovacije po zaslugi parlamenta. Pri Erasmusu naj bi tudi prišlo do povečanja eh, eh, izdatkov iz 2,3 milijard eh, do 2,7 milijarde. Torej 400 milijonov evrov več. 400 milijonov več to je je dvesto tisoč dodatnih študentov, ki bodo lahko imeli korist od tega programa. In eh, sam bi to opredelil kot velik uspeh. Potem pobuda za zaposlovanje mladih. Mm, ta naj bi dobila ukrepitev 116 eh, milijonov evrov. Jasno je bilo, da tukaj ne gre za prenos sredstva, ampak za svež denar. Potem pa še prioritete. Evropski instrument za sosedsko politiko naj bi se povečal eh, pri svojih odobritvah za prevzem obveznosti za približno 100 milijonov evrov. In eh, finančna pomoč eh, za Palestino pa naj bi se tudi povečala. Oprostite, pravi predsednik, eh, eh, kmalo bomo končali sestanek. Prav je, da nas eh, spominjate na to, kaj je bilo doseženega, ampak povejte mi, kaj v zvezi z našimi pričakovanji ali ste, kakšno je stališče komisije. Gospod Artuji, žal mi je, tega še niste dosegli. Ehm, to je samo odgovor na to, kar ste rekli, da so pogajanja bila neuspešna, ampak moramo povedati, povedati tudi, kaj je bilo doseženega. Več kot 800 milijonov ste um, dosegli nad tistim, kar je predlagala komisija. In meni se to zdi zelo koristen element, zelo pomemben element, pomemben kazalnik napredka. Potem velika eh, in dolga razprava je potekala na temo člena 15.3. Komisija tega ni predlagala, prav tako ne parlament, komisija je potem to prinesla na pogajanja v eh, osnutku kompromisa. In to je nekaj, kar je v finančni uredbi novo. To je možnost. Možnost, da se ponovno uporabi oziroma uporabi neporabljena sredstva. Finančna uredba ne zahteva, da se to zgodi. To je samo možnost. Povsem se strinjamo z vami, da bi bilo to smiselno, ampak ni pa avtomatično. Eh, v finančni uredbi ni tako zapisano. In mislim, da smo tesno sodelovali, vsi smo se trudili za to, da do tega pride, zato ker je to smiselno. Svet pa pravi, da je ta ideja prišla v zadnjem trenutku, da ni številk in da potrebujejo več časa za to, da bodo to ocenili. Mi na naši strani obžalujemo počasnost sveta pri tem. Ne vemo, zakaj mora stvar vzeti toliko časa, ampak takšno je stališče sveta. Uh, Stališče komisije pa je, da je ta instrument koristen in da, kot pravite vi, bi bilo dobro to uh, uporabljati in to začeti uporabljati tudi sistematično. Mislim, da bi se morali vsi truditi za to. Komisija je tudi nakazala, da eh, se uh, bosta oba. Um, so zakonodajalca pri pripravi proračuna odločala o tem, torej o načinih, kako se bo to dogajalo, o um, času, v katerem se to mora zgoditi. Proračun 165 milijard uh, imamo, veliko napredka ste dosegli, tega ne smete zanikati in ne smete niti sveta uh, odvračati od uh, tega stališča, od tega kompromisa. Uh, razlika, ni razlika v načeljih. Mislim, da lahko eh, načelno dosežemo dogovor pri 15.3, gre samo za različne modalitete in pa eh, še za 200 eh, milijonov pri 165 milijardah. Državljani morajo vedeti, da ste veliko dosegli in In razlike v tem trenutku so res, res zelo majhne. Naj povem še nekaj. Če eh, do dogovora ne bo prišlo, če se parlament in svet ne bo sta dogovorila, potem bomo šli na začasne dvanajstine in to pomeni, da bomo imeli proračun, ki bo podoben proračunu iz leta 2018 z vsemi proračunami, slabostmi, ki jih je omenil predsednik, ampak tudi, tudi z vsemi slabostmi um, tega, da ne bodo upoštevani dobri rezultati. Če Unija ne bo prišla do proračuna, bo to slab rezultat. Leta 1986 um, se je to na zadnje zgodilo, pred 32 leti. Ali res želite priti v tako situacijo, ko bi dober proračun vodil v uh, situacijo, ko Unija ne bi mogla več eh, eh, zagotavljati svojih prioritet. Dvanajstine pomenijo tudi, da ne bo novega proračuna. Rekli ste, da svet rabi čas eh, za 15.3. Upam, da bo svet prišel do tega zaključka. Trije dnevi naj bi bili premalo, očitno so bili premalo za svet. Ampak upam, da bo zdaj ta čas, ki nam je še na voljo, dovolj za to, da bo svet sprejel 15.3 in eh, eh, da se bodo spremenili tudi diskurzi političnih voditeljev. Well, I, I agree, um, strinjam se, eh, do dogovora lahko pride tudi v enem letu šele, meseci, ko dogovora ne bo, bo tudi sredstev manj ali je to zaželjeno ali ne, pa je stvar um, političnih mnen obeh institucij. Naj pa še nekaj povem, preden bom zaključil. Zelo sem zadovoljen zaradi podpore, ki jo na vaši strani uživa člen 15.3. Vi ustrajate pri tem, da se uporabi, to je pomembno. Bi vas pa rad tudi spomnil, da ne komisija, ne parlament tega nista predlagala eh, pri svojih formalnih predlogih. In če mi dovolite še nekaj z osebnega vidika, eh, nekaj, kar je komisija prinesla kot elegantno rešitev, je zdaj dobilo status eh, nečesa svetega, za kar parlament meni, da nekaj, je tako pomembno, da brez tega sploh ne bo dogovora. Torej, to je samo moje osebno mnenje, eh, mnenje generalnega direktorja za proračun. Se pa zelo veselimo sodelovanja, eh, zadovoljni smo eh, z sodelovanjem, kot je bilo do zdaj in vsega upam, da bomo v doglednem času prišli do dogovora decembra. Mora pa parlament biti zelo ponosen na svoje delo. Hvala. Ampak eh, mi nismo eh, nek eh, urad, ki bi si samo vzel na znanje in zapisal odločitve sveta. Smo institucija, ki zastopa tukaj evropske državljane. Eh bien, Monsieur le rapporteur général, brièvement, en remerciant. Na kratko še splošni poročevalec, eh, zahvaljujem pa se tudi tolmačem, ki bodo majčkano podaljšali eh, svoje storitve. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem tolmačem za njihovo potrpljenje, ker delajo še po uradnem zaključku sestanka. Gospod Kopman, ni Eh, primerno, da pravite, da si mi prizadevamo zdaj za začasne dvanajstine. To ni res. Mi bomo še vedno naredili vse, kar je v naši moči, zato da pridemo do dostojnega proračuna. E, ni pošteno, da trdite, da si parlament zdaj prizadeva za dvanajstine. To je daleč od resnice. Ampak Eh, ponudba, ki jo imamo mi, še vedno velja. Ustrajamo pri členu 15.3. Prvič, zato ker smo mi in svet glasovali za to in to je instrument, ki je na voljo, ki ga lahko uporabimo. Maja eh, tega še ni bilo. Julija smo to sprejeli in zdaj lahko vsega ta instrument oziroma ta člen tudi uporabimo. Potem pa še nekaj iz političnega vidika. Svet eh, parlament uporablja zdaj kot nekega krivca. Eh, stvari ne znajo in nočejo narediti sami. Eh, želijo si financ za raziskave, za instrument za Turčijo in tako naprej, ampak eh, zdaj eh, želijo dati vtis, kot da parlament prosi države članice za dodaten denar. Mi si želimo denar, ki je že v proračunu. Ne želimo denarja iz držav članic. Želimo denar si denarja iz proračuna Unije. In to sem že večkrat povedal, pa bom še enkrat ponovil. Mislim, da mora nov predlog eh, izhajati iz osnutka eh, predloga proračuna. Kaj pa lahko poveste, gospod Kopman, o instrumentu za Turčijo? Monsieur Arthur, ce sera simplement le montant de 2018. Euh. Non. Dobro, to je zdaj jasno. Najlepša hvala za to razpravo. Parlament se je opredelil in ne dvomimo, da bo tudi komisija našla rešitev, ampak Pozivam vas, da vsi komunicirate z novinarji, da komunicirate preko socialnih omrežij in da ste tudi v stiku s svojimi vladami. E, zlasti, ko je govora o povezavi med izvajanjem raziskav in proračunskimi dokumenti. Prekinjamo zasedanje in nadaljujemo ob 15.30.